Eh, spremenim delegacije in eh, eh, druge skupine in imenovanja bodo vključene v povzetek zapisnika našega zasedanja. Če temu nihče ne nasprotuje, Potem bomo to smatrali za sprejeto. Pa poglejmo, kaj je na dnevnem redu. Ustno vprašanje, ratifikacija in izvajanje dopolnjenih konvencij Mednarodne organizacije dela. Začeli bomo razpravo in začeli bodo tisti, ki so zastavili vprašanje. Kot prvi, gospod Serkas, tri minute. Presidenta, buenas noches, kolegas, buenas noches a los miembros de la komisija. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dober večer, kolegice in kolege. Dober večer, predstavniki komisije. Vsi vemo, da globalizacija, finančna kriza in bodoči izzivi pomenijo,